proti, vzdržani, zavrnjeno, šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, štirinajst poimensko glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petnajst poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Tako je, samo malo. Zavrnjeno. Imate problem z glasovalno kartico, gospa? Kaj se dogaja? Prav to bomo poskusili rešiti. Predlog spremembe 16 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 1. 13. odstavek. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa resolucija v celoti z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa sporozum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa resolucija o sporozumu o zaščiti naložb, predlog spremembe ena, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa resolucija, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje je nasprotovanje v skladu s členom 111 poslovnika, seznam projektov skupnega interesa Unije. Poimensko glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednje glasovanje je nasprotovanje v zvezi s svincem in njegovimi spojinami. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe dve, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, zdaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami v celoti, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. večina, ki smo jo potrebovali, je bila 3, 5, 3, dobili pa smo 3, 9, 4, torej sprejeto. Zdaj pa strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu, predlog spremembe enak, da je za, proti, vzdržani sprejeto, peti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe tri, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe štiri, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno,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 poimensko glasujemo. And we can now close the... Konec glasovanja. Sprejeto. We can now move... Gremo naprej. Predlog resolucije avtomatizirano spremlja odločitev za zagotavljanje varstva potrošnikov ter preprostih potaka blaga. Prav spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjene. Dve. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tri. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno, štiri za, proti, vzdržanje zavrnjeno, pet poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Šest za, proti, vzdržani zavrnjeno. Vodne zjava D, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o resluciji kot celoti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala. Gremo naprej. Predlagani mandat za pogajanje o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom odstavek dve, točka šest, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto, četrti odstavek, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedmi odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 14, prvi del za proti zdržani sprejeto drugi del za proti zdržani sprejeto odstavek 14 prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto izvirno besedilo odstavek 14 za proti vzdržani sprejeto Odstavek 18, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 20, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 33, prosim, je ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 39 za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 43 za, proti, vzdržani. Prosim ponoviti, nisem bila pozorna, se pravičujem. Torej, odstavek 43, kdo je za? Proti, vzdržani, jasno, sprejeto. Odstavek 47, odstavek 4 v dveh delih. Prvi del poimensko, prosim, glasujte konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem imam ustni prosmembe za ostavek 50. Gospoda Gušme, ki ima sedaj besedo, izvolite. hvala gospa predsedujoča strinjamo se s tem poročilom glede zagotavljanja varstva državljanov v združenem kraljestvu vendar kot vsi poslanci menim da izvajanje sporazuma z združenim kraljestvom je nekaj problematičnega celo za tiste, ki že več desetletij živijo v Združenem kraljestvu, ima težave z dostopom do osnovnih storitev. Zato imamo ustni predlog, ki bi zagotavljal samodejno regularizacijo EU e in da bi dobili dokument, s katerim bi bilo jasno, da uživajo status rezidentov. Torej, rekli bi, pozivamo stalen status vsem evropskim državljanom, ki so do 31. januarja 2020 živeli v Združenem kraljestvu. Morali bi imeti fizičen dokument, s katerim bi izkazovali svoj eh, status rezidenta. To bi dodali odstavku 50. Torej, ključni del je torej, zadnji del tega ustnega predloga sprememb. Ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu sprememb? Ne. Potem bi o njem sedaj glasovali. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Torej, preverjamo, glasova, glasujemo o ustnem predlogu sprememb. konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Na predlog sembe 3 za. Predlog sembe 3 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 57. Prvi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del poimensko. Zavrnjeno. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujem je dve za, proti. Zdržani bomo preverili. Prosim, preverjamo elektronsko odstavek 66. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 68, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 77, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 78, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del poimensko. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 81 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Odstavek 87. Poimensko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 88. Poimensko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. sprejeto odstavek 89 v treh delih. Prvi del poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno, tretji del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Cene poročilo je poročilo Mavridesa, Evropska centralna banka, letno poročilo za leto 2018, prvi odstavek za proti, vzdržani sprejeto, drugi del poimensko. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, tretji odstavek, prvi del za, proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prejelo smo imeli 19, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 6, izvedno besedilo za, proti, vzdržani, vzdržani. Ne vem, bomo preverili, prosim, odstavek šest, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prej sem je devet, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek osem za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 12 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Odstavek 12 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim besedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pelo spremembe 28 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pelo spremembe 8 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa izvedno besedilo. Za, proti, zdržani, sprejeto gremo naprej na odstavek 22, prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma 27, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prej sem je 20. Za proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Prej sem je 21. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prej sem je 11. Za proti, vzdržani, sprejeto. Prelašam je 22. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjam. Prelašam je dve za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo, prosim, B2, konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelo srem B23, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelo srem B3, poimensko glasujemo. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. Prejel sem bi 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejel sem bi 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejel sem bi 17 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Prejelo se imenuje 24, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prejelo se imenuje 18, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Imam tehnične težave, bom prebrala izid. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe osemnajst. Glasujemo torej še enkrat. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa plesamo 25, poimensko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na odstavek 44, plesamo 4 za, proti. Bomo preverili, ali lahko preverimo, od, prosim, bi 4 predlog spremembe štiri. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 D za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. Bomo preverili, če želite. Preverjamo, 15D. Konec glasovanja. Sprejeto. 16D za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej smo imeli 26, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zdi se, da tu piše 16d, glasujemo pa predlogo sprememe 26, torej prosim, resetirajte se s tem, bomo začeli še enkrat, bomo glasovali o 26 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodni sejavec, predsednik, ena. Kdo je za, proti? vzdržanje sprejeto. 55 za, proti vzdržanje zavrnjeno, predlog spremembe 6 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala, sedaj pa še zadnje glasovanje za danes. Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU. Pr drugi odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejasem besedam poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. sprejeto. Bila sem ena za, proti. Bomo preverili. Preveč smo živahni, torej sedaj glasujemo o prvem, številka ena, konec glasovanja, sprejeto. Prej sem pet, kdo je za? proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, da bomo preverili. Ples vam je pet, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ples vam je šest, to je za. Proti. Zdržani, to bomo morali preveriti. Prosim, glasujemo o predlogu spremembe številka šest. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. Sedaj pa bomo po imensko glasovali o celoti resoluciji. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj se bomo lotili eh, razlag glasov.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 prvih obrazložitvah glasovanja gre za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom. Najprej Samira Rafaela, izvolite. Dear colleagues. Spoštovani kolegi. Osem, da se odgovornikov bomo imeli v naslednji uri in pol, tako da vas prosim, da tiho zapustite prostor. Besedo pa dajem Samiri Rafaela. Izvolite, beseda vaša. Kolegi, danes smo izglasovali sporazum z Vietnamom. To ni bil preprost postopek. No, sama sem se odločila po razmisleku, da bom glasovala za sporazum. Ampak eh, situacija, ki jo imamo v Vietnamu, je še vedno daleč od idealne vietnamska vlada pa je naredila par korak, korakov v pravo smer. Sporazum o prosti trgovini z Vietnamom ne bo le izboljšal trgovanja med ob, obema uh, stranema, temveč bomo s tem izboljšali tudi stanje človekovih pravic v Vietnamu. Tako bomo pomagali Vietnamcem. Z našim partnerstvom moramo okrepiti uh, človekove pravice na najvišji ravni. Treba je okrepiti partnerstvo. Komisijo bi povabila, da ugotovi, kako se uporablja uh, cel skupek meril, kako to lahko uporabljamo kot usmeritev za naše trgovinske partnerje. Kako lahko um, sklenitev takega sporazuma uh, pomeni dobro plat za vse strani. Zdaj pa gospa Obri za GUE. Hvala, gospa. Predsedujoča, bravo, dragi kolegi, prav, kar ste izglasovali prostotrgovinski sporazum z Vietnamom, ki uh, ne spoštuje varovanja okolja in človekovih pravic, zato da ste zagotovili željam uh, lobijem, ki sedaj odpira uh, steklenice šampanca. S tem, bomo, s tem boste pospešili uh, deforestacijo, s tem se pospešuje umazana industrija. No, hkrati pa govorite o zelenem dogovoru, vendar to vam očitno ne preprečuje, da bi glasovali za takšen klimaticiden sporazum. Gre za socialni škandal. Uh, s tem se bo um, izkoriščalo poceni delovno silo in To, to je sporazum z državo, ki zatiska oči pred eh, prisilnim delom. Prav tako ta država zapira politične nasprotnike. Nevladne organizacije so vas na to opozarjale, ne morete reči, da tega niste vedeli. In vi ste pravzaprav krivi vsega tega, prav tako ste krivi tudi cinizma. Hvala, Long Francis Fitzgerald, da je pred svojo za PP. Naslednji govornik je gospod Fitzgerald, izvolite. Oziroma gospa Fitzgerald, izvolite. Ta sporazum bo spodbudil našo trgovinsko izmenjavo, zagotovil bo več delovnih mest in pa rasti za Vietnam, kar je vsekakor potrebno. Moramo podpreti ustvarjanje novih delovnih mest in pa inovacije. Reči moram, da po mojem mnenju zapiranje vrat ne vodi v izboljšanje. No, dejansko eh, je nekaj vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami in pa v zvezi s pomednimi podnebnimi spremembami eh, v Vietnamu, ampak dejansko imamo tudi eh, poglavje o človekovih pravicah v tem sporazumu, ki je skladen s standardi MOD. Želimo sodelovati, ne pa izolirati. Seveda pa je treba budno spremljati vprašanja povezane s človekovimi pravicami in pa podnebnimi spremembami. To mora vse čas potekati mi moramo opraviti eh, svoje delo, eh, naša podjetja morajo sodelovati z novimi regijami in s tem sodelovanjem lahko širimo tudi standarde in pa vrednote Evropske unije. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Šojdrova. Spoštovani kolegi in kolegice. Želela bi pojasniti, zakaj nisem glasovala za ta sporazum. Močno podpiram uh, sporazum o prosti trgovini. Mislim, da je to dobra priložnost za obe strani. Hkrati pa se tudi zavedam, da ta sporazum sorazmerno dobro ureja uh, delovne standarde, delovno okolje varstvo na delovnem mestu, ampak ni pa sporazum dal dovolj močnega impulza, da bi lahko vlada v Vietnamu tudi izpustila politične zapornike. 140 jih je tam in nismo dosegli tega, da bi te ljudi izpustili na svobodo. Torej nismo prepričani, da da je vlada eh, stvari vzela dovolj jasno. Zato sem se vzdržala pri glasovanju. Hvala lepa. Eh, sledi Aleksandr Vondra za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem glasoval za. Ta histerija, ki sem eh, jo doživel v parlamentu, mi je dokazala, dokazala, da sem glasoval pravilno. Seveda ni bilo uh, preprosto. Spomnim sem, sem se časov komunizma. Včasih je težko eh, delati z nekim režimom, ki zapira ljudi. In takšen je tudi režim v Vietnamu. No, pripričam pa sem, da lahko sporozum o prosti trgovini tukaj pomaga. Zato pa je pomembno, da eh, resolucije, ki jih imamo, tudi nekako napolnimo z življenjem. V ta namen bi pozval komisijo, da vedno znova govori o človekovih pravicah, ko gre za oceno učinka v zvezi z Vietnamom. Doslej pač eh, tega nismo imeli kot neko predlogo za pogajanja. Hvala lepa, sledi gospod Bompard. Naš parlament je prvič Eh, sprejel prostostrovinski sporozum, odkar je von der Leinova predsednica. Ta sporozum z Vietnamom je škodljiv za okolje, za demokracijo, za ljudi. Gre za sporozum z represivnim avtoritarnim režimom. Ta sporozum privilegira multinacionalke na škodo ljudi. Ta sporozum škodi evropskim in vietnamskim delavcem uh, evropski delavci, ki delajo v tekstilni industriji, bodo eh, izgubili delo zaradi dampinških cen, vietnamski uh, delavci pa bodo uh, delali, ne da bi se pri tem upoštevali pravice iz sporazumov mednarodne organizacije dela. In uh, prav tako je treba tudi uh, vedeti, da prišlo povečanja emisij CO2 zaradi tega sporazuma, zato sem sam odločno zavrnil tak sporazum. Milan Brez, kvetkezik az es. Hvala lepa. Besedo dobi Milan Brglez iz SND. Vladavina prava ter spoštovanje temeljnih demokratičnih načel in varstvo človekovih pravic, vključno s pravicami delavcev, so vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija. V svetu, kjer mednarodno sodelovanje ter spoštovanje pravil vse bolj nadomešča politični pragmatizem in populizem, eu nima boljšega vzvoda za uveljavljanje teh vrednot kot so trgovinski in investicijski sporazumi s tretjimi državami. sam sem žal v manjšini evropskih poslank in poslancev ki je prepričana da si eu zaradi gospodarskih interesov ali zgolj zato da spravi problematičen pogajalski dosje z mize ne sme zatiskati oči pred grobimi kršitvami človekovih pravic ter slabim stanjem demokracije v vietnamu. zaradi vsega navedenega sem glasoval proti priporočilom in resolucijam ki eu kot tretjo najpomembnejšo gospodarsko partnerico vietnama oddaljujejo od načelnosti pri spoštovanju človekovih pravic. nenačelnost je pač nekaj pri čemer ne moremo in ne smemo tekmovati s prvima partnericama vietnama zda in kitajsko. hvala lepa predsedujoča. če bi se situacija glede človekovih pravic eh, na, v Vietnamu izboljšala. Kako pa to, da je mm, novinar, nek novinar eh, zaprt v Vietnamu in sploh ni jasno zakaj? Kontaktiral nas je, želel, da odložimo glasovanje. Resno govorim, kako naj poslujemo s takimi in če poslujemo z njimi, kako naj se situacija popravi. Ogromno ljudi se je obrnilo na nas in nas prosilo, da odložimo to glasovanje. Grozno je, da smo jih izdali. Zato sem tudi sama glasovala proti temu sporazumu. Kritična sem, kajti znova smo se izkazali za nevredne. Govorimo o zelenem dogovoru, govorimo o sporazumih, eh, ki bodo zavezojoči, bomo, s katerimi bomo zagotovili trajnostni razvoj. E, vse to je bilo zajeto že v pariškem dogovoru, ampak tukaj zdaj pa smo ravnali ravno obratno. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Belami iz ELS. Glasovanje o tem sporazumu je bilo težko vprašanje. Vse to, kar slišimo, je seveda smiselno, zlasti ko gre za vprašanje človekovih pravic v Vietnamu, vendar ne, izver, ne izhajamo iz nič, ne izhajamo iz neobstoječe situacije. Že sedaj imamo trgovinsko izmenjavo z Vietnamom. Vietnam je pomemben trgovinski partner EU in to večinoma uh, koristi Vietnamu, ki ima trgovinski presežek v primerjavi z nami. In, uh, ali moramo ohraniti status quo ali pa bom, moramo skušati Vietnam preusmeriti v našo smer, da bi uh, dosegel naše ekološke cilje, naše cilje, kot so človekove pravice in da bi z njim začeli poslovati na način po naših pravilih, ki bi zagotavljala določeno recipročnost. Menim, da je ta sporazum korak v to smer in uh, mislim, da če tega ne bi uh, podprli, bi se potem Vietnam obrnil proti Kitajski in drugim in ne vem, če se to res želimo. Hvala lepa, gospod Velami. Sledi gospod Lebreton iz skupine IDE. Hvala lepa. Glasoval sem proti prostotrgovinskemu sporazumu z Vietnamom, kaj ti menim, da bo to pripeljalo do negativnih posledic za naše gospodarstva in za, in za poslovanje. Vietnam nas že preplavlja s pre, poceni izdelki in to tudi vidimo iz prima, trgovinskega primankljaja v višini 27 milijard evrov leta 2018 in ta sporazum bo še povečal ta primankljaj naša podjetja se bodo selila v to državo zaradi sporazuma. Vietnam je komunistična diktatura, ki ne spoštuje človeške pravice niti okolja. In hipokritično je, eh, da rečemo, da bo ta sporazum iz Vietnama naredil zgledno državo. Evropska unija je še enkrat izdala vrednote, ki jih domnevno zagovarja. Hvala. Hvala, besedo dobi gospa Kumpula Natri iz SND. Gospa predsedujoča, sporazum med EU in Vietnamom je prve, eh, je prvi tovrstni sporazum, eh, z državo v razvoju. In seveda, eh, še dolga pot je pred nami, da se izboljšajo zadeve, politične pravice oziroma človekove pravice, ampak tukaj gre za ambiciozno zastavljene cilje in eh, gotovo lahko sporazum pomaga tako vjetnamskim kot tudi evropskim eh, podjetjem in pa delavcem. Seveda treba se zavezati visokim standardom eh, in s tem sporazumom se Vietnam zavezuje konvencijam MOD. Vietnam se, se bo s takim sporozumom lahko odmaknil od zgolj Kitajske. Evropska unija mora nadaljevati eh, s uh, svojim delom. Eh, ne končamo s tem, ko sprejmemo sporozum. Treba je nadaljevati sodelovanje in pa dialog tudi med samim postopkom izvajanja. E Hvala, besedo dobi gospa Klune za eno minuto. Hvala lepa, sama sem glasovala za sporazum o prosti trgovini in pa za resolucijo, kajti menimo, menim, da so taki sporazumi priložnost, da lahko delujemo na vseh različnih področjih, na področju okolja, eh, socialnih standardov in pa prvic delavcev. Eh, hkrati pa eh, zagotavljamo tudi priložnosti za podjetja z obeh strani. Vemo, da v Vietnamu situacija ni idealna, ko gre za človekove pravice, no ampak. Evropska unija se bo angažirala v smislu trgovine, enako bodo storila tudi podjetja in to bo prineslo le koristi. Pomembno pa je, da vse skupaj spremljamo, da zagotovimo učinkovito izvajanje vseh zavez, ki so bile sprijete uh, eh, za časa pogajanj v zvezi z okoljskimi in socialnimi standardi ter pa človekovimi pravicami. Podpiram. Eh, sporazum o prosti trgovini, ki temelji na pravilih. Mislim, da je bolje, da je tako, kot pa da nimamo nobenih pravil in pa nobene trgovine. In seveda pa je treba zagotoviti, da imamo trgovino. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi gospa Vrecionova za EKR. Dekuji, pani predsedajci. Dohodu ob... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pogovor, eh, sporazum o, spro, o prosti trgovini med Evropski, un, Evropsko unijo in Vietnamom sem podprla. Gre za čas, eh, v katerem mnoge države uvajo carine, v katerem potekajo trgovinske vojne in mislim, da je dober čas, da spremenimo svojo politiko. Zrasla sem v socialistični češko-slovaški, tako da vem, kako je bilo stanjem človekovih pravic tam seveda vem, da se v Vietnamu kršijo človekove pravice, da imajo tam politične zapornike, ampak mislim, da ravno tak sporazum strani Evropske unije lahko pomeni pomemben instrument, s katerim lahko izboljšamo stanje. Hkrati pa jih lahko izboljšamo tudi konkurenčnost. In gotovo bo prišlo tudi na tem področju v prihodnje še do izboljšav. Sledi gospod Zahradil za eno minuto za EKR. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam sem bil poročevalec za oba sporazuma eh, v času od leta 2012 do leta 2019. Potem pa sem opustil to nalogo, ker je prišlo do določenih lažnih informacij zlasti v strani zelenih, torej oni so delovali proti meni osebno, tudi prek medijev. In uh, menil sem, da bi se to lahko izkoristilo kot priložnost, da se sporazum um, ne spreme. No, dobro je, da smo glasovali za sporazum, dobro je, da se Evropski parlament zaveda, kako pomembno je zagotoviti tako prosto trgovino v času, ki je v svetu vse več protekcionizma. Vemo tudi, kakšna je politična vloga Vietnama v južno-vzhodni Aziji. Uh, Zelo sem vesel glede rezultata. Hvala lepa. Zdaj pa še Šon Keli za ELE za eno minuto. Vesel sem, da sem lahko v celoti podprl sporazum prosti trgovini med EU in Vietnamom. Sem stalni poročevalec eh, za južno-vzhodno azijsko regijo. Eh, sem eh, bil dejaven že na področju trgovine s Singapurjem. Pomembno je, da imamo trgovinsko izmenjavo eh, s to regijo sveta. Seveda treba pa je zagotoviti varno investicijsko okolje. Novi sporazum z Vietnamom odpira nove perspektive. Devetindevetdeset odstotkov um, carin in pa necarinskih ovir bomo odpravili. Pomembno je, da uh, imamo ustrezno izmenjavo mm, tudi z mlečnimi izdelki, z mesninami in podobno. Mislim, da je to tudi priložnost za Irsko. Hkrati pa je to priložnost tudi za Vietnam. Sporazum je dober in upam, da bo čim prej začel ustrezno delovati. Hvala lepa. Gospe Rafaeli bi še enkrat dala besedo, kaj ti nismo mogli slišati celotnega prispevka. Spoštovani kolegi, danes smo podprli sporazum s Vietnamom. Postopek ni bil preprost. No, ob ustreznem premisleku sem se odločila, da bom glasovala za ta sporazum. Situacija v Vietnamu pa je daleč od idealne. Vietnamska uh, vlada eh, je sicer naredila nekaj ustreznih korakov v pravo smer. No, sporazum bo izboljšal odnose med EU in Vietnamom, hkrati pa bo tudi platforma za izboljšanje položaja uh, Eh, v zvezi s človekovimi pravicami v Vietnamu. Treba je zagotoviti, da se človekove pravice in pa okoljski standardi ohranijo na najvišji ravni. Komisijo pa bi pozvala, da preuči, kako eh, bi lahko uporabili nek sklop um, ustreznih meril, um, da vidimo, kako deluje trgovina z našimi trgovinskimi partnerji. Na ta način bi lahko zagotovili tudi širšo podporo vseh političnih barov znotraj Evropske unije. Najlepša hvala. Zdaj pa obrazložitve glasov v zvezi eh, z resolucijo. Trije kolegi so se priglasili k besedi. Najprej gospa Karoline Ros, izvolite. Hvala lepa. Sporozum o prosti trgovini z Vietnamom je slab. Včeraj smo razložili, zakaj je to v popolnem nasprotju s tem, da se želimo boriti proti segrevanju podnebja in zakaj je to tudi proti zelenemu odgovoru. Prav tako smo razložili, zakaj zeleni eh, težko glasujemo proti, glede na to, kakšno je stanje eh, na področju človekovih, oziroma zakaj smo bili zavezani glasovati proti, zato ker je stanje na področju človekovih pravic in nekolikih standardov takšno, kot je. Prav tako se moramo boriti proti nezakonitemu in neurejenemu ribolovu. Od leta 2007 je Vietnam v postopku rumenega kartona, zato ker ne spoštujejo svojih obveznosti glede boja proti nezakonitemu ribolovu. Nekaj mesecev sicer sodelujejo že z EU, ampak še vedno niso v skladu z mednarodno konvencijo za preprečevanje nezakonitega ribolova. In ne samo to. Prostotrgovinski sporazum bi lahko vodil do tega, da bi v EU uvažali izdelke, ki izhajajo iz tega uh, nezakonitega ribolova. Zato tega nismo mogli podpreti. Hvala, gospod Polčak. Nebilo jednoduché rozhodovanje v tej veci eh, pro nas, kteri pohazi. Hvala lepa. Dejansko odločitev za nas ni bila uh, lahka. Za nas, torej tiste, ki prihajamo iz nekdanje komunistične države. No, na koncu sem se odločil, da bom glasoval za. Pritehtal sem, kakšne so prednosti takega sporazuma. Bolje je, da se držimo pravil, da trgujemo po pravilih, kot pa da eh, skušamo vplivati brez kakršnih koli pravil. No, dejstvo je, da z Vietnamom že zdaj sodelujemo in eh, Mislimo, da je trgovinska izmenjava nek potencial, ki se lahko še poveča. Na ta način lahko izboljšamo tudi okoljske standarde in uvedemo oziroma se držimo um, ukrepov za varstvo institucij. Ravno zaradi tega sem podporil ta sporazum. Hvala lepa. Sledi gospod Mik Wallace za eno minuto. No, ta sporazum ima veliko stvari skupnega tudi z drugimi uh, prostimi, uh, uh, prostotrgovinskimi sporazumi, recimo CETA, Japonska, Merkosur in tako naprej. No, državna zaščita, ki še vedno velja, še vedno nekako posega v prosto trgovino. Poleg tega je pa tukaj še vprašanje podnebja in tako naprej. Komisija govori o podnebni katastrofi. Vidimo, kako je z ogličnim sektorjem vedno znova v tovrstnih sporazumih ne zaščitijo se človekovih pravice. Na ta način ne poskrbimo ustrezno za planet. planet. Gre za kapitalizem v njegovi pravi obliki in ta nas voli, vodi v izgubo pravic in izgubo ustreznih pogojev. Pomembne so oglične emisije. In mislim, da tukaj ne gre samo za vprašanje sporazuma o prosti trgovini, ta sistem nastane eh, celotnega planeta. Hvala lepa. Zdaj pa sporazum o zaščiti naložb, gospa Šojdrova. Izvolite, hvala. sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom sem podprla. Gre za sporazum, ki je drugačen od prejšnjih. Gre za to, da je EU dan danes peti največji vlagatelj v Vietnamu in Vietnam je pomemben partner za Evropsko unijo. Evropski vlagatelji morajo biti zaščiteni v Vietnamu in s tem sporozumom bomo dobili jasna pravila. Naložbe v Vietnamu bodo zagotovile nova delovna mesta in pričakujemo, da se bo Vietnam Evropski uniji približal ne samo na ravni gospodarstva, ampak tudi na področju človekovih in državljanskih pravic približno 60 tisoč Vietnamcev živi na Češkem. Njihova življenja niso lahka in eh, mislim, da bi ta sporazum lahko prispeval k temu, da se bo Vietnam še bolj približal evropskim vrednotam. Hvala. Še vedno govorimo o zaščiti naložb. Gospod Marijane ima besedo. Hvala, gospod predsedujoča. Vietnam eh, gledam Na Vietnam gledam kot eh, na prijateljsko državo, politično sem z njimi že sodeloval. Ampak eh, na odnose med državami je treba gledati realno, treba je spoštovati dejstva in treba je upoštevati odnose z vsemi državami na svetu. In eh, ne gre samo za vprašanje odnosov med Vietnamom in EU, kar zadeva človekove pravice zato sem glasoval proti temu sporazumu zato ker je v tej ideologiji proste trgovine in Evropska unija že dolgo ne služi ljudem. Nobenega sporozuma ne smemo podpisati, ki bo povzročil selitev gospodarske dejavnosti iz EU, ki bo spodkupoval naš razvoj zato, da bi podpirali druge. Prav tako ne smemo Eh, dopustiti, da bi spodkopavali naš pravni sistem z nekimi privatnimi sistemi in zato sem glasoval proti. Hvala lepa. Zdaj pa naslednje poročilo in sicer nasprotovanje v skladu s členom 111 Kornelija Ernst Gue. Izvolite. Hvala. Glasovala sem za resolucijo, torej proti seznamu projektov skupnega interesa. Zakaj? Še enkrat želim povedati, da je na tem seznamu 15 oziroma 50 projektov, ki zadevajo plin. Spodbujali naj bi projekte v državah članicah, ki škodijo okolju. Če si to pogledamo malce bolj podrobno, moramo ugotoviti da to nima nobene veze s pariškim sporazumom niti z drugimi sporazumi ki smo jih sklenili na tem področju razglasili smo izredne razmere na področju okolja in ta razglasitev v bistvu zdaj ne velja nič Evropska sredstva naj bi zdaj porabljali za plin in s tem se nikakor ne strinjamo. Mi potrebujemo več denarja za obnovljive vire energije, tudi za naprimer čezmejne električne daljnovode. Naprimer, sončno energijo iz Španije bi lahko posredovali na sever Evrope ali pa pametna omrežja, to bi morali podpirati, to bi bilo bolj pomembno in to ni uskladljivo s tem, o čemer govorimo zdaj. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Obri, izvolite za minuto. Hvala. Komisija je z velikim pompom predstavila svoj zeleni dogovor. Vi, dragi kolegi, pa ste podprli seznam, ki se imenuje seznam v skupnem interesu, ampak na tem seznamu je 32 plinskih projektov. 32. Torej, podpirali bomo razvoj plinske infrastrukture, plin pa predstavlja 20 odstotkov izpustov CO2. O kakšnem skupnem interesu govorimo, ko govorimo o tem, da bomo 29 milijard evrov porabili za to, da bi financirali te klimaticidne projekte. Šlo bo za uvoz plina iz uh, eh, skrilovca,